Med nami pozdravljam komisarko Krs, besedilo pa ima poročevalka 4 minute. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Verjetno ne bom porabila vse 4 minute, kajti ni nas prav veliko v dvorani, verjetno ni treba stvari ne vem kako razlagati. Naj samo povem, da gre tukaj za poročilo, ki zadeva tematiko, ki bo čez prihodnih 10-15 let popolnoma revolucionarizirala razmerja med ljudmi in stvarmi in stvarmi in stvarmi na ravni interneta. Čestitke komisiji za to sporočilo, kajti to poročilo prihaja resnično v pravem času, je zelo aktualno in pomeni, da lahko že zdaj začenjamo razmišljati o posledicah te nove uporabe interneta. To lahko prinese, prinese številne koristi, to lahko izboljša številne stvari v našem življenju, lahko odpre priložnosti za nove eh, posle, eh, vendar pa to prinaša tudi določena tveganja in nevarnosti. In v tem poročilu, ki sem ga pripravljala skupaj s poročevalci v Senci, z drugih prečnih skupin, ki se jim zahvaljujem za sodelovanje, torej v tem poročilu smo skušali izpostaviti tudi potencijalna tveganja in na ta način zagotoviti, da imajo uporabniki vso potrebno varnost in zasebnost pri eh, uporabi interneta. Razmišljali smo tudi že o tem, ali celoten pravni okvir zajema vse možnosti, ki se bodo uh, utegnile pojaviti. Zdi se zaenkrat, da da, vendar pa ugotavljamo, da bo potrebno sproti pregledovati napredek, ko se bodo pojavljale novi načini uporabe interneta in vse čas bo treba bdeti nad tem, da so uporabniki varni in da obenem lahko ohranjajo svojo zasebnost. Gospa komisarka, kot je zapisano v poročilu, začeti moramo razmišljati o tem, kako najbolje obveščati uporabnike o vsem skupaj, da bodo vedeli, zakaj sploh gre. Kajti dejstvo je, da če se pogovorimo z večino poslancev v našem zboru, ki se morda ne specializirajo za to področje, nas eh, verjetno pisano gledajo, ko rečemo internet stvari, kaj pa je to. Tako da mislim, da je pomembno, da več ljudi ozavestimo o tem, o posledicah tovrstnih, tovrstne uporabe interneta in mislim, da je to ključni izziv, da najbolje razložimo našim državljanom, našim voljivcem, kaj internet stvari je, kaj lahko počno s temi novimi eh, aplikacijami in da obenem tudi upozorimo na to, da je njihova varnost, njihova zasebnost zagotovljena. To je ključnega pomena, po mojem mnenju. In državljani, mislim, da se morajo čutiti varne. Hvala lepa. Več eh, vas je prijavljenih k besedi v okviru postopka proste razprave. Najprej gospa Kolarska Bobinska, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Internet stvari je sestavni element tako imenovane digitalne agende. Eden od ključnih ciljev te digitalne agende je uvedba interneta povsod in pa boj proti eh, digitalni izključenosti. V Evropi imamo dan danes velike razlike, ko gre za dostop do interneta. Poljska je naprimer na repu mm, lesvice držav, eh, kajti le manjšina gospodinstva ima dostop do digitalnih vsebin, se pravi do interneta. Torej, te 2014 naj bi zagotovili splošni dostop do interneta in to je za nas zelo, zelo pomembno. Zato tudi, ko govorimo o internetu stvari, moramo imeti v mislih to, da ne smemo še poglabljati razlik, ki že obstajajo dan danes, ko gre za dostop do interneta. Obstaja namreč skrb, da bi te obstoječe razlike privedle samo še do večjih eh, razlik in da bo prišlo do novega vala digitalne izključenosti v Evropi in da osebe, ki bodo šele vstopale v svet interneta, bodo zelo daleč od tistih, ki se že zelo dobro znajdejo v svetu novih tehnologij in bodo točno eh, vedeli, kako uporabljati in izkoriščati ta svet. Zato, ko govorimo o internetu stvari, mislim, da moramo imeti v mislih tudi Eh, dejstvo, da je to veliki ziv za komisijo, namrečeno iz naslova tega, da se ne povečujejo razlike v dostopu do digitalnih eh, vsebin. Hvala lepa, gospa Tikal. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če želimo, da evropsko gospodarstvo okreva, potrebujemo ustrezne tehnologije, tehnologije, ki bodo omogočile hitrejši, boljši razvoj. In internet stvari je lahko eden od načinov odgovarjanja na potrebe mladi, starejših oseb, eh, invalidov. Pomembno pa je seveda, da zagotovimo ustrezne ukrepe za zaščito zasebnosti. Eh, obenem je treba zagotoviti enostaven dostop, pa tudi treba je obvestiti eh, uporabnike o storitvah, ki so na voljo. Zato pozivamo komisijo naj prične z uveljavljanjem že obstoječih predpisov in da ne predstavi tudi časovnico za smernice, ki jih nameravajo predlagati na ravni Evropske unije za zagotavljanje tega, da bo dostop do interneta zagotovljen povsod. Potrebni so tudi pomembni dodatni ukrepi, kot naprimer eh, preprečevanje možnosti sledenja IP naslovom. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala tudi poročevalki za odlično upravljeno delo. Tukaj gre za razpravo, v kateri se obračamo v prihodnost. Gre za pravo revolucijo v svetu komunikacij, v svetu komuniciranja med človekom in stvarmi in pa tudi med stvarmi samimi. To je velik izziv, to je tudi veliki izziv za parlament danes, da predvidimo eh, vse te možnosti za prihodnje. Mislim pa, da si ne smemo zapirati oči pred tveganji, ki jih prinašajo te tehnologije z uporabo novih frekvenc. Kaj ti pojavlja se cela vrsta vprašanj, ki se tukaj zastavlja in eh, Vprašanje je, kako bomo upravljali z občutljivimi osebnimi podatki, kako bomo zaščitili zasebnost posameznika in kako bo ta varnost eh, sploh zagotovljena. Pomembno je, da je ta tehnologija kredibilna, verodostojna in pri obdelavi podatkov je potrebno zagotoviti absolutno spoštovanje temeljnih eh, pravic in sloboščin. Hvala lepa, gospa Rojtova. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Več let smo priča temu, kako internet spreminja naš svet. Nekdaj in ponekod zelo radikalno in še vedno smo sredi te digitalne revolucije. Poročilo gospe Badeje Kočet mi je zelo pri srcu. Kaže, da potrebujemo novo evropsko zakonodajo na tem področju. Podpreti je potrebno razvoj nove internetne infrastrukture, zagotoviti je treba povezljivost med posameznimi sistemi, predvidevati moramo morebitne nevarnosti v kibernetskem prostoru in prav tako potrebujemo ustrezen razpon radijskih frekvenc na voljo za komunikacijo in pa tudi podatke o morebitnih vplivih na zdravje ljudi in živali. Prav tako je potrebno zmesti o morebitnem davku na tako imenovane feed čipe na embalaži. Prav tako moramo omogočiti našim državljanom, da prosto uporabljajo te čipe, treba pa jih je seveda tudi zaščititi pred neželenimi frekvencami. Hvala lepa, gospod eh, Paska. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, kolegyne. Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, tudi jaz podpiram to poročilo, ki dejansko mislim, da odpira vrata uvedbi novih tehnologij, tehnologij prihodnosti, tehnologij, ki bodo uspešno omogočile eh, oživitev našega gospodarstva, tehnologij, ki bodo spremenile naša življenja, življenja naših državljanov, tehnologij, ki bodo tudi eh, Eh, zadale nove lastnosti proizvodom in storitvam. Ampak v zvezi s temi novimi tehnologijami mislim, da moramo resno upoštevati tudi zakonodajne varovalke, ki so potrebne za zagotavljanje naprimer zasebnosti državljanov. Kajti te nove tehnologije bodo omogočale spremljanje eh, in sledenje ne le proizvodov in storitev, ampak tudi uporabnikov teh proizvodov in storitev. In zato mora tehnologija, ki bo uporabljena, vsekakor spoštovati načele varovanja zasebnosti. Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo komisarki Kroos v imenu Evropske komisije. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Moram reči, da zelo občudujem delo gospe Badije in gospod Badije Kočet in eh, povdarjam, da smo Na isti strani Evropski parlament je prevzel pomembno aktivno vlogo eh, tudi globalno, ne le tukaj na našem delu, v našem delu sveta, ampak eh, globalno, ko gre za promocijo interneta stvari. In eh, kot ste dobro zapisali v vašem poročilu, gospod poslanka, kjer opozarjate na pomemben nadaljni razvoj, ki bo imel temeljni vpliv na vsakodnevno življenje evropskih državljanov v prihodnih desetletjih. Moram reči, da so veliko tist name naredile tudi drugi poslanci in poslanke, ki so izrazili spoštovanje do opravnega dela gospe Badije Kočet in ki so tudi podarili, kako pomembno je to področje za evropske državljane. In upravičeno je bilo rečeno, da gre tukaj tudi za vprašanje komunikacij in za vprašanje komuniciranja z naše strani za državljani, kajti mislim, da moramo temu zelo pomembnemu vprašanju nameniti večjo pozornost. Torej še enkrat eh, čestitke za to res vse pionirsko vlogo pri izpostavljanju ključnih izzivov interneta stvari in še enkrat naj ponovim, da je poročevalka upravila odlično delo pri izpostavljanju več pomembnih vprašanj z vidika javne politike in strinjam se, da mora Evropska unija zagotoviti ustrezen regulatorni in zakonodajni okvir za internet stvari in nedavno sem govorila o vprašanju okvira vrednot, ki ščiti evropske državljane, obenem pa tudi promovira javne in zasebne naložbe v internet stvari. Kar zadeva internet stvari, gospa predsedujoča, če želimo, da se bo ta učinkovito razvil, če želimo, da bo tudi izpolnil obljube, ki jih prinaša, potrebujemo po eni strani javno razpravo o tem in po drugi strani stabilno okolje za zagotavljanje investicij. Vsekakor se moramo izogniti temu, da bi se ljudje počutili, kot da je internet stvari nekaj, kar, je, kar jim je usiljeno. Tukaj ne gre za nekakšno obveznost, ne, tukaj gre za priložnost, za izziv in potencialni vpliv je velikanski. Zato se moramo zavedati odločitev, ki jih tukaj sprejemamo. Obenem pa mislim, da moramo tudi raziskovalcem in podjetjem ponuditi perspektivo za srednje do dolgoročne investicije in zagotoviti enake pogoje za vse in enaka pravila za vse. In to mislim, da je tisti izziv, eh, ki je pred nami, pred parlamentom torej in komisijo. Zdaj, ko je agenda zastavljena, mislim, da je čas, da zavihamo rokave in da začnemo z uveljavljanjem tega. In mislim, da smo že zdaj stopili na pot, o kateri govorimo, in to je uveljavljanje teh pravil. Iz 14 eh, eh, področij ukrepanja, ki smo jih zastavili v sporočilu o internetu stvari, jih je že več v teku, študija o okoljskih vidikih frekvenčne identifikacije že poteka, pa tako poteka med institucionalni dialog. Na daljši rok pa bo prvi val osmih raziskovalnih projektov, ki jih financira Evropska unija, sprožen letos in to bo vsekakor eh, sprožilo pomembne sinergetske učinke za prihodnost. Potem je tukaj še nekaj drugih stvari, kot upravljanje interneta stvari, eh, pravica eh, čipov do eh, molčanja, standardi, varnost. Vse to bo zahtevalo čas in pa kolektivni napor. In zaradi tega, gospa predsedujoča, sem se tudi odločila, da bomo ustanovili strokovno skupino, strokovno skupino, ki bo preučila ta vprašanja in ne le preučili ta vprašanja, eh, ampak bo počeli tudi druge stvari, sestavljali pa jo bodo predstavniki civilne družbe, industrije, regulatornih agencij, univerz, eh, vlad in sestavljali naj bi se vsake tri mesece skozi obdobje dveh let in poročilo o napredku o njihovem delu bo seveda na voljo tudi vam. Če zaključim pri vsem skupaj gre za komunikacijo. Pomembno je, da komuniciramo na vzven in da tudi implementiramo to, kar smo ljudem obljubili. In če se smem na kratko odzvati na to, kar so dejali eh, poslanci in poslanke, dejstvo je, da je komisija podala jasno izjavo, da naj bi vsak evropejec do leta 2013 imel dostopno digitalnih vsebin. To je nekaj, v kar verjamemo in ne le verjamemo, to je tudi nekaj, kar bomo in zmoremo storiti in za to pozivam komisijo od odbor ITRE in pa odbor za kulturo k jasnemu skupnemu sporočanju javnosti, kaj je tisto, kar nas tukaj še čaka in tu mislim, da je očitno, da mora vsak evropejec pridobiti dostop do digitalnih vsebin in pomembno je, da to tudi jasno povemo. Zaščita podatkov, varovanje podatkov, to je tudi ključni element digitalne agende, gre za zaupanje, gre za varnost. Če ne zagotavljate varnosti, potem ne moremo pričakovati, da bodo ljudje eh, te nove tehnologije tudi uporabljali. Zato moramo vsa te vprašanja osvetliti, vse te probleme rešiti in potem to, ta izziv ponuditi evropskim državljanom. Hvala lepa, gospa komisarka, s tem zaključujemo z razpravo. Glasovanje pa bo potekalo jutri. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer poročilo gospoda Franciska Sose Wagnerja o upravljanju interneta, besedo kar takoj.